v spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja. Poročevalka za štiri minute je beseda vaša. Vážene kolegyne a kolegové, vážený pane komisar. Hvala lepa. Gospod komisar, kolegice in kolegi, naj vam predstavim to poročilo, ki se nanaša na spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja. Ogromno znanja smo združili, ko smo pripravljali to poročilo. V tem poročilu najdemo tudi jasne zaključke. Podjetniške veščine je treba izboljšati, lahko se jih naučimo, priučimo, to je pomembno za posameznike in za družbo. 225 predlogov sprememb je bilo vloženih na prvotno poročilo, kar kaže na to, da poročilo zbuja veliko zanimanja. Poročevalci z vseh poročevalci v senci iz vseh skupin so med seboj odlično sodelovali in jim čestitam za to. Evropski parlament s tem poročilom podaja svoj odziv na visoko brezposelnost mladih, v nekaterih ta dosega že 50 odstotkov. Evropski organi stalno ponavljajo, da želijo podpreti mlade podjetnike, vendar je to edino poročilo, ki se izključno ukvarja s to temo. Strinjamo se, da morajo mladi dobiti več občutka za podjetništvo, za socialno podjetništvo, podarjamo neformalno in informalno izobraževanje. Mislim, da bi morali tudi te oblike izobraževanja in usposabljanja podpirati. Želimo tudi graditi podjetniške veščine in znanje, ponuditi usposabljanje na tem področju. Parlament podarja, da je podjetništvo ključna veščina na področju vseživljenjskega učenja, ker s tem spodbujamo tudi ustvarjalnost. Ustvarjalnost v smislu uvajanja inovativnih rešitev, sprejemanje novih finančnih tvega, zagotavljanje medijske pismenosti in tako naprej. Za komisijo je to veliki ziv, glede na to, da smo pripravili konkretne podatke in tudi naloge, ki naj bi jih komisija opravila znotraj svojega generalnega direktorata. Za naslednje programsko obdobje Erasmusa Plus bi želeli, da se to vrstne veščine vključijo v obvezne učne programe. Komisija bi tudi morala izboljšati merila po letu 2016, ki se nanašajo na to konkretno področje znotraj evropskega semestra. In sicer do leta 2017, do konca leta 2017 bi morala poročati o najboljših praksah na tem področju. Zavedamo se, da države članice ne čakajo na resolucijo, ampak skušajo same razvijati podjetniške veščine mladih. Čeprav vse skupaj potem poteka neusklajeno in predvsem nesistematično. Evropski parlament tudi navaja primere ukrepov, ki bi lahko pomagali v tej smeri naprimer, ko gre za podpiranje zagonskih podjetij, svetovalnih podjetij in tako naprej. Vir financiranja to vrstnih dejavnosti bo Evropski socialni sklad, potem pobuda za zaposlovanje mladih, pa tudi programi za zaposlovanje v Evropi, programi Erasmus, mlad podjetnik in tako naprej in tako dalje. Učitelji igrajo ključno vlogo, zato pozivamo države članice, da izboljšajo tudi pripravljenost učiteljev. Evropska unija razume, da je podpora podjetništvu mladih pomembna, da nam bo v pomoč. Zato bi podprli tudi poročilo o napredku in sicer ob koncu mandata tega parlamenta. Hvala lepa vsem za sodelovanje. Pripričana sem, da bodo predlagani ukrepi izboljšali kakovost izobraževanja, pa tudi možnost zaposlovanja. Podjetništvo prinaša dobiček posameznikom, pa tudi družbi v celoti. Hvala lepa. Thank you now for Hvala lepa za eno minuto, gospod Venta. E, pani predsedujoča, pani komisarju, gratulujem pani poslovi Šadirovej raportu. Gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Zahvaljujem se poročevalki, kaj ti omenila je pomembno vprašanje povezano z zaposlovanjem mladih. Izpostavil bi naslednje. Socialno gospodarstvo in podpora socialnega gospodarstva je pomembna še posebej za mlade. Takšno podjetje ne samo, da spodbujajo gospodarstvo, ampak tudi krepijo celotno družbo. Mladi si želijo, da bi lahko s svojim delom v bistvu financirali svoje življenje in ne samo sledili svojim željam. Pridobiti morajo lasten kapital. In pomembno je, da pripravimo ustrezne programe usposabljanja in izobraževanja za mlade. Zato pozdravljam to poročilo. Hvala. Minute, Hvala lepa za eno minuto, gospod Kosta. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi eh, še veselim se, da je z nami eh, komisar, kajti kot parlament mu eh, daje pomembno vlogo. Eh, dobro smo sodelovali z eh, poročevalko eh, Šojdrovo. Jasno je, da v Evropi potrebujemo več kreativnosti, več podjetij, zlasti malih in srednje velikih. To pa se mora odražati tudi v izobraževanju in povezovanju med šolami in podjetji, pa tudi razvoj mentalitete podjetništva je treba upoštevati. E, mislim, da je e, res e, treba upoštevati, da je e, da vsak drugi mladi v Evropi si želi avtonomnega poslovanja, vendar ponavadi nimajo ustreznih veščin. To so večplastne veščine, eh, ki se ne navezujejo le na eh, sposobnost ustanavljanja in vodenja podjetij, ampak tudi na državljanstvo in zato potrebujemo eh, večjo povezavo tudi z Evropskimi združenji podjetnikov. Hvala. Hvala lepa, gospod Hepman, eno minuto. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, W zeszłym roku zorganizowałem. E, Najlepsza hala, gospod przewodnicząca. Gospod podpredsednik, proszę o gospodzie. Lani sem organiziral konferenco za mlade v Ljubljano. S tem sem jih želel spodbuditi k ustanovitvi lastnega podjetja. Pogovarjal sem se z mladimi in prišel sem do zaključka, da to ne vodi nikamor. v bistvu imajo mladi ogromno idej, tudi podjetni so, ampak težava je druge. Na voljo nimajo dovolj sredstev ali pa tudi premalo znanja, kajti mladi ne vedo, kako uh, se izogniti tem težavam. Potrebujemo kampanjo informiranja, tako da bi mladi vedeli, kako do sredstev iz evropskega proračuna. Hvala. No,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 Najlepša hvala. Nekaj izzivov v tem poročilu velja za vse evropske države. Nekateri izzivi pa se razlikujejo od ene do druge države članice. In eh, spregovoril bom o stanju v Združenem kraljestvu. Imamo eh, zelo dober kakovosten izobraževalni sistem v Združenem kraljestvu, vendar pogosto poučujemo ljudi eh, napa, na napačen način, učimo jih nepotrebne zadeve zadeve, usmerjamo jih eh, v um, visoko šolsko izobraževanje, zato pa ni dovolj um, delovnih mest na tej ravni. In res je treba več narediti, da se razvijajo uh, ustrezne uh, podjetniške veščine. V 43. odstavku um, pozabljamo na to, da. Uh, mladi ljudje ne dobivajo priložnosti za delo. Najlepša hvala si, da je gospa Panova. President. Gospa eh, predsedujoča, gospod, eh, predse, eh, gospod komisar, v tem poročilu so pomembne tri zadeve. Sprva izobraževanje. Izobraževanje je tako pomembno že od samega začetka v zgodnji dobi in šolsko izobraževanje mora spodbujati um, podjetniške veščine pri mladih. Druga ključna beseda je digitalizacija, kajti to je most, ki vodi v eh, trajnostna delovna mesta, v boljše razumevanje potreb delodajalcev. In tretja ključna beseda je poslovanje, podjetje, kajti eh, podjetja lahko bistveno pripomorejo z tehnologijami, z znanjem, eh, ki jih potrebujejo mladi podjetniki. In zaradi tega mora biti podjetništvo sestavni del izobraževanja in usposabljanja vseh državah članicah. Najlepše hvala in s tem smo zaključili razpravo. Eh, pozdravljam eh, komisarja spet med nami in ga prosim, da se odzove. Hvala, gospa eh, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Naj se poročevalki Šojdrovi zahvalim za zelo uh, učinkovito poročilo, za konkretne predloge, uh, ki so vedno bolj utemeljeni. Ni prvič, da o tem razpravlja. Uh, parlament in tudi v komisiji je o tem že bilo govora. Mislim pa tudi, da smo prišli do neke eh, skupnega zaključka in napredka. Sedaj sploh ne razmišljamo več, ali sodi podjetništvo v šole, v učilnice. Ne, to vprašanje je uh, že dobilo jasen odgovor. Sedaj moramo samo razmisliti, kako uh, povečati uh, podjetni, poučevanje podjetniška v šolah in v nešolskem izobraževanju. V poučevanje in učenje o podjetništvu ne zajema le ustanavljanje podjetij, ampak pomeni tudi povezovanje med eh, svetom dela in svetom šole eh, in seveda vzpostavljanje vrednot, eh, odgovornost, trdoživost, učenje iz napak in samozaupanje med drugimi še vedno imamo nesprejemljivo visoko raven nezaposlenosti med mladimi in zaradi tega je poučevanje o uh, veščinah za uh, podjetništvo bistveno. Naj izpostavim tudi socialno dimenzijo podjetništva. To ni le nekaj, kar eh, lahko upravljajo le eh, zelo uspešni študentje. To je eh, resno orodje, s katerim se lahko lotimo socialne izključenosti. Ni prvič, da govorimo o tej temi, kot sem rekel, in moramo priznati, da smo v zadnjih letih naredili velik naprednik. To se dobro odraža v zaključkih sveta z leta. Eh, 2014. decembra o izobraževanju in podjetništvu. Komisija je od takrat vzpostavila kar nekaj politik, ki eh, podpirajo eh, podjetniške veščine, nadaljne izobraževanje in vse življenjsko učenje. Naj izpostavim le nekatere. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je, eh, se je zauzemal za vključevanje podjetništva v visokošolske uh, učne načrte. In na ta način uh, so se pripravili novi učni načrti. Drugič, uh, eh, He Innovative Initiative, to je pobuda ki eh, že obstaja in komisija jo bo še naprej podpirali, eh, tako da eh, ovse in ehm, ehm, komisija skupaj pripravita program za inovativne inštitucije. Imam, je približno že 500 inštitucij eh, visokošolskega izobraževanja eh, v Evropi, ki že uporablja to platformo. Erasmus Plus je omogočil eh, stažiranje v ogromnemu številu eh, študentov eh, v letu 2013. Bolje sodelujejo univerze in podjetja in eh, komisija je omogočila ustanavljanje novih podjetij v 20 eh, eh, šolah v petih eh, državah članicah. Ne bom navajal, kaj je vse komisija naredila, ampak želim predvsem dati podporo državam članicam, da se o podjetništvu začne predavati v vseh državah članicah. Pri tem ne pozabimo na veščine IKT. To je še posebej posebej eh, bistveno za mlade. Moramo najti način, kako naj se najbolje izrabijo te potencijale v dobro mladih evropejcev. Eh, podjetniške veščine je treba odstaviti ugotoviti in tudi certificirati na evropski ravni, da bi izboljšali mobilnost. Vendar naj ponovim, doseči moramo tisto kritično maso, ki je potrebna, eh, tako da bodo podjetniške veščine vedno bolj priznane v učnih načrtih po vsej Evropi. Mislim, da smo na dobri poti. Komisija podpira to Eh, kar počnejo države članice, se pravi, da se povečuje povdarek na podjetniških veččinah v, na vseh ravneh izobraževanja. Vendar lahko postorimo še marsikaj in veselim se eh, k malu eh, novih rezultatov z. Eh, drugimi kolegi. Eh, in tudi mnoge nevladne organizacije eh, tukaj igrajo ključno vlogo eh, kot člani civilne družbe in na ta način bomo dosegli resen napredek. Hvala, komisar, s tem.